ta izrekel sožalje žrtvam in družinam žrtev, ki so jih ubili zaradi verskih in drugih prepričanj. Kristjane so umorili na Filipinih, včeraj so napadli krščansko crkvo v Srednjeafriški republiki, najmanj deset mrtvih je bilo. Ta parlament pravi dovolje ne moremo več dopustiti, da bodo ljudi pobijali zgolj zato, ker izražajo svojo vero. Še naprej moramo poskrbeti za to, da bo naš glas slišan. Tudi ko gre za boj proti terorizmu, seveda ne moremo nikakor ne znižati svoje pozornosti. ISIS je izvedel napade v Afganistanu, Boko Haram v Nigeriji, v Kabulu in Kandaharju sta se v ponedeljek zgodili teroristični napadi, najmanj 25 mrtvih, 11 otrok je umrlo, trije novinari in humanitarni delavci. Boko Haram je včeraj ubil več kot 60 mrtvih oseb, nedolžnih oseb. Predtem so že izvedli tudi napade. Zato moramo kot Evropska unija delovati vedno bolj enotno in močno na mednarodni ravni. Naš cilj je, da se borimo proti terorizmu in da spodbujamo mir in stabilnost.